Potem, ko je bil gospod Jan Duncan imenovan kot član britanske vlade, je parlament vzel na znanje to, da je njegov sedež prost od 23. junija naprej. Potem, ko je bila gospa Teres Komodini Kačija izvoljena v malteški parlament, je njen sedež od 24. junija dalje prost. Potem, ko je bil gospod Viktor Negresko imenovan za pooblaščenega ministra za evropske zadeve v Romuniji, je njegov sedež v Evropskem parlamentu prost od 30. 30 junija 2017 naprej. Pristojni organi Združnega kraljestva so mi sporočili, da je gospod John Fleck izvoljen v Evropski parlament od 28. junija 2017 naprej. Eh, gospoda Rupert Matthews in White Kahn od 29. junija naprej in gospod John Howard od 30. junija 2017 naprej in tako v Evropskem parlamentu nadomeščajo uh, poslance Vicky Ford, Andrew Ulluer, Afzal Khan in Annelise Dodds. Želim jim dobrodošljico v tem eh, parlamentu.